Danes bo sestanek brez glasovanja. Glasovali smo že na začetku tedna, zato ker predstavnikov ELS-a ni, ker se srečujejo v Helsinkih. Naslednji četrtek v Strasburu pa bomo spet imeli glasovanje. Uh, gospod Depre, oprostite za to rahlo zamudo. Adoption of the agenda, if there are no objections. It's... Dnevni red je sprejet, če ni ugovorov. Tolmače je na voljo v vseh jezikih razen eh, hrvaščine, danščine, stonščine, finščine, malteščine, mađarščine. Um, Zdaj pa se bomo lotili poročila gospoda Depreja, okrepitev varnosti osebnih dokumentov državljanov Unije in dokumentov za prebivanje. 205 predlogov sprememb smo prejeli tudi iz odbora FEM. Gospod Deprej je imel že pet sestankov s poročevalci v Senci, um, zato da bi zagotovil dobro sodelovanje med njimi in besedo bo kar takoj dobil uh, gospod Deprej. Žerar, izvoli. Hvala, gospod predsednik. Hvala, kolegi in kolegice. Hvala, da ste prišli. Najprej bi rad spomnil na to, da je cilj eh, tega predloga ne to, da se nadomestijo nacionalne osebne izkaznice z evropsko osebno izkaznico. To mora biti jasno. Ne, tudi državne želimo uh, uh, obvezati, da um, poskrbijo za osebne izkaznice, če tega nimajo. Gre samo za to, da se ukrepi varnost osebnih izkaznic in pa dovoljen za prebivanje, um, da države članice pač ukrepijo to varnost zato da bodo državljani lahko prosto potovali in da bomo pri tem, kar se da, zmanjšali tveganja za ponarejanje um, in za zlorabe pri osebnih izkaznicah. Ta pobuda je potrebna. 250 različnih uh, osebnih izkaznic obstaja in pa dovoljen za prebivanje. In tudi, eh, kar se tiče varnosti, so te kartice zelo različne. In eh, zato eh, tako jaz kot številni strokovnjaki podpiramo predlog komisije, da se okrepi ta varnost. Dva biometrična podatka je treba nujno uh, vključiti na kartico in sicer uh, model mora biti standardiziran, vsebovati pa mora podobo obraza in prstni odtis. Zato, uh, ker gre. Za občutljive podatke je treba zagotoviti tudi vsa jamstva za varstvo teh osebnih podatkov. In zato tudi predlagam, eh, da se zagotovijo dodatna jamstva, eh, še posebej, ko gre za otroke ali paranljive skupine oseb. Potem dve. Eh, otroci ne smejo biti podvrženi te obveznosti pred 12. letom. Potem tretjič pis, eh, prstni odtisi eh, morajo biti eh, shranjeni na varnem mestu, dokler se potem po prenosu v osebno izkaznico ne izbrišejo. Potrebujemo pravno podlago in tukaj ne gre za to, da bi imeli neko evropsko bazo podatkov ali pa nacionalne baze podatkov. Mm, te lahko vzpostavljajo samo države članice s svojimi zakoni. Potem podatki, ki so biometrični, morajo imeti omejen dostop, eh, torej uradi, ki eh, dostopajo do njih, imajo omejen dostop eh, za uporabo pri identifikaciji oseb. Sam predlagam, da se zagotovijo tudi dodatna jamstva. Tudi takrat, ko države članice sodelujejo z zunanjimi pogodbeniki. še številne druge predloge sem tudi podal, naprimer okrepljeno sodelovanje med državami članicami, eh, naprimer za nujno eh, izmenjavo um, uh, ključev za dekodiranje, potem priznavanje, vzajem, vzajemno priznavanje osebnih izkaznic, tudi um, začasnih osebnih izkaznic. potem lahko uvedemo tudi evropske simbole ali pa eh, naprimer zastavo. Eh, skušali smo že uskladiti različna stališča eh, političnih skupin na raznih sestankih, ki smo jih že imeli, sporočevalci v senci. Rad bi se zahvalil kolegom iz drugih političnih skupin, njihovim sodelavcem in pa našemu sekretarjatu. Želim si, da bi se vsi skupaj trudili za dobrobit evropskih državljanov. Eh, vsi smo pripravljeni na to sodelovanje in eh, želimo si dobrega rezultata v korist evropskih državljanov. In zdaj pa že nestrpno pričakujem tudi mnenja svojih kolegov. Hvala. And, uh, poročevalci v senci so zdaj na vrsti. Jozef Weidenholzer eh, nadomešča Silvi Ivon. Za poročevalko v senci gospod Kaufmann, torej najprej jo moram opravičiti, ker ne more biti prisotna na današnji seji, želim pa v njenem imenu se zahvaliti poročevalcu gospodu Depreju za opravljeno delo za tvorno sodelovanje in gospa Kaufmann želi eh, opozoriti na dve točki, za kateri je vložila predloge sprememb. Prvo je, da naj bi ob biometrično sliko imeli tudi dva prstna odtisa na pomnilniškem mediju. Um, torej gre za shranjevanje. Um, in gospe Kaufmann se to zdi eh, poseg v pravice državljank in državljanov, to shranjevanje slik in zato um, želi um, predlagati nekaj novega. Uh, 175 milijonov ljudi bi uh, bilo uh, prizadetih zaradi tega, to se zdi nesorazmerno in tudi ocena očinka ne daje utemeljitve za to po njenem mnenju in to je predlog spremembe. Torej, države članice bi lahko same odločali o tem, na kakšen način bodo to izvedle. To piše v njenem predlogu spremembe. Tudi kar zadeva shranjevanje prstnih odtisov. To je tudi v, stali, v skladu s stališču eh, Evropskega varuha oziroma nadzornika za osebne podatke. In druga. Drugi predlog spremembe se nanaša na zelo kratk rok za potek osebnih izkaznic, ki ne ustrezajo varnostnim standardom in meni, da bi bilo bolje, če bi predvideli daljše obdobje. In zato je predlagala spremembo tudi tu, torej do rednega izteka oziroma poteka naj bi te izkaznice ostale veljavne. Gospa Kaufmann pa se veseli nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Uh, hvala, Jozef. Gospod Vistisen je poročevalec v senci pri EKR. Hvala, hvala, gospod poročevalec, hvala, dragi kolegi. Rad bi povedal, da je poročevalec eh, pripravil delovni dokument eh, v svojem pridodivanju, da najde kompromis. Nasplošno sem zadovoljen s tem, kako so pogajanja potekala. Eh, moram se pa upravičiti, ker nisem vedno sodeloval na, na sestankih poročevalcev v Senci. Moj svetovalec me je nadomeščal. Sem zato, da se obdržita. Eh, oba mm, biometrična kriterija, v nasprotju z nekaterimi drugimi kolegi. Eh, za nas je pomembno, da imamo prsne otise in eh, obrazno podobo. Pri prsnih otisih mislim, da bi najboljši rok bil šest let. Zato, ker obstajajo zanesljivi podatki, da so v tem času prsni otisi še zanesljivi. Imamo tudi začasni sporazum o um, pregledu uredbe Eurodac uh, in ta je tudi v skladu s tem našim mnenjem. V tem uh, nacionalne baze podatkov uh, biometričnih, o biometričnih značilnostih, to je v nacionalni pristojnosti, to moramo povdariti, želim pa povedati, da se že veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalcem da pridemo do dobrega rezultata. Hvala, zdaj pa si vigijom. Eno vprašanje imam za Žerarja Depreja in sicer glede starosti. V vašem predlogu sem eh, naletela na starost 12 let. Eh, mislim pa, da v drugih besedilih eh, minimalna starost ni 12 let. Zakaj ste izbrali 12 let? 12 let ali eh, bo to skladno z drugimi besedili, to me zanima. Okay, you, And... Hvala, Silvi. Preden besedo dam nazaj poročevalcu, me zanima še, če želi prispevati eh, kaj tudi komisija, gospa Moshammer je tukaj ali pa kdo drug. Hvala, gospod predsednik. Da, rada bi poudarila To, kar je povedal tudi poročevalec, namreč cilj predloga je, da se olajša gibanje oseb, eh, po drugi strani pa tudi, da imamo varne kartice, na podlagi katerih bodo lahko ljudje um, izvajali to prosto gibanje. In zato je komisija tudi predlagala uvedbo prstnih odtisov. V oceni učinka smo pojasnili, da eh, če bo bolj povdaren vidik varnosti, potem je upravičeno dodati eh, tudi prstne odtise. Vendar pa ta instrument ni pravna podlaga, na kateri se lahko vzpostavljajo baze podatkov prstnih odtisov. Ehm, če bi države imele rade eh, podatkovno bazo prstnih odtisov, potem to zahteva nacionalno zakonodajo. In ta nacionalna zakonodaja tudi mora biti v skladu z režimom varstva podatkov in mora upoštevati tudi oceno proporcionalnosti eh, in eh, sorazmernosti. Kar se tiče starosti, je komisija predlagala, da se prstne vtise jemlje po 12. letu. Eh, to je v skladu z uredbo o potnih listih. Sicer se prstne vtise jemlje tudi že prej, ampak. Eh, mi smo želeli uskladiti starost pri eh, osebnih izkaznicah s starostjo, ki velja za potne liste. Zahvaljujem se poročevalcu in sem poročevalcem v senci za vsa srečanja, kjer smo tudi mi imeli priložnost razložiti tehnične podrobnosti in zahvaljujem se vam vsem za sodelovanje. Hvala. Hvala. Zdaj pa bo besedo spet dobil gospod Deprej da eh, odgovori na zastavljena vprašanja in eh, poda zaključek te razprave. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi komisiji in eh, vsem kolegom, ki so se oglasili tekom te razprave. Kar se tiče stališča gospoda Weidenholzerja oziroma gospe Kaufmann to stališče poznam in vem, da je to eden ključnih elementov v naši razpravi, ki jo bomo morali še voditi v prihodnje. Eh, parlament bo moral se tukaj odločiti. Eh, torej, odločiti se bomo morali, ali sta potrebna ta dva podatka, torej prstni otis in eh, podoba obraza v ehm, novih osebnih izkaznicah. Eh, imeli smo sestanek poročevalcev v Senci, kjer je bilo razloženo, eh, kakšne so omejitve eh, pri prepoznavanju obraznih podob. Tukaj ne bom zdaj razlagal tehničnih podrobnosti, ampak pokazali so nam, da obstaja tveganje, če osebni dokument vsebuje samo obrazno podobo. Tehnologija omogoča danes ponaredke na tem področju. In zato je potrebno poleg obrazne podobe imeti še en podatek, ki bo nesporen. Ampak vem, da so prstni vtisi eh, najtežavnejši element pri teh pogajanjih. In to bo treba rešiti. Potem, kar se tiče roka za izvajanje, tukaj um, bom upošteval uh, pripombe gospe Kaufman in gospoda Weidenholzerja. Uh, Mi smo pripravljeni na podaljšanje roka, zato da se izognemo temu, da ne bi prišlo do zastojev v državah članicah, eh, ko se bodo soočale z milijoni zahtev po spremembah. In mislim, da je tudi gospod Vistisen nekaj povedal o tem. Gospod Vistisen, vi ste podali predlog. Eh, oziroma povedali ste, da eh, kar se tiče eh, prstnih odtisov, morajo baze podatkov ustvarjati države članice, to je njihovi pristojnosti. Seveda, predlog, ki ga mi pripravljamo, ne more biti pravna podlaga za to, da se oblikujejo nacionalne podatkovne baze, ampak države članice so potem proste, da same na podlagi svojih pravnih sistemov ustvarijo take podatkovne baze. Potem Silvi Gijom je postavila vprašanje o starosti. Komisija je že povedala, da je starost 12 let uh, v veljavi za potne liste. Um, sam uh, vem, da bo tukaj se treba še pogajati. Nekatere skupine namreč menijo, Eh, da bi lahko že pri šestih letih eh, jemali prstne vtise, drugi pa menijo, da šele pri štirinajstih. Eh, imamo že precedens potnih listov, torej lahko bi upoštevali to. Sam sem skušal se odločiti za eno starost, ki bi že bila omenjena v drugih dokumentih, ki bi že imela precedens in ki bi predstavljala tudi kompromis med različnimi eh, predlogi, ki trenutno obstajajo, torej nižja in pa višja starost. Eh, gospod predsednik, mislim, da bomo lahko še naprej delali v dobrem duhu, da bomo dobro sodelovali in na koncu prišli do eh, hitrega in dobrega rezultata. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Okay, thank you very much, Mr. Dupree, and uh... Hvala, gospod Dupree. 3. ali pa 10. Eh, bomo glasovali v odboru Libe. Eh, ne vemo še točno. Hvala, gospod Depre in pa poročevalci v Senci za vaše delo. No, kolegi, zdaj pa lahko gremo naprej. Četrta točka. Imeli bomo predstavitev mnenja k, iz, k eh, poročilju z odbora AFKO gre pa za izvajanje določ pogodbe glede državljanstva EU v drugem in šestem členu pogodbe so zapisani um, ti principi, te vrednote, osnutek poročila oziroma mnenja gospe Anderson um, se ukvarja s tem, ali določbe v pogodbah imajo dovolj prostora, dovolj možnosti, za državljanske eh, pravice. Eh, gre naprimer za politične pravice, ki so povezane z državljanstvom EU. Martina bo zdaj dobila besedo. Hvala. Ja, mislim, da se bomo vsi strinjali, da eh, je težko napisati osnutek mnenja zaradi omejitve znakov. Taka mnenja potem lahko razširimo s predlogi sprememb. Tudi določene točke bomo skušali še razširiti ehm, po posvetovanju s poročavci v senci. Tudi druge poslanci in poslanke pozivam, da podajo svoje prispevke. Mnenje ste že dobili vsega ampak to je šele prvi osnutek, tako da sem eh, zapisala samo svoje glavne prioritete, eh, zaščita vseh pravic, ekonomskih, socialnih, eh, političnih, okoljskih pravic, vseh pravic, torej, ki so povezane z evropskim državljanstvom. To velja za vse državljane, ki so povezani z katerokoli državo članico. E, mislim, da bomo potem oblikovali še kolektivne predloge sprememb. Politične pravice so ključnega pomena in zato potrebujemo en predlog spremembe v zvezi s tem, da se bo upošteval 22. E, člen pogodbe o delovanju Evropske unije in 10. člen pogodbe o EU. Um, pravica do um, kandidature na evropskih e, volitvah. Um, to je tudi pomembna pravica, ki eh, smo jo postavili v središče tega projekta. Poročevalci bodo delali z mano in oblikovali predloge sprememb, zato potem treba je priznati pomen listine o temeljnih pravicah. To sem naredila v svojem mnenju, želimo pa še priznati mm, tudi pravice 1,9 eh, milijonov državljanov, ki živijo na Severnem Irskem decembra 2017 eh, smo se že zauzeli za to, da bodo ti ljudje lahko izvajali svoje pravice znotraj Evropske unije tudi še naprej. Eh, govorili smo tudi o demokratičnih pravicah, preprečevanju diskriminacije, potem o spodbujanju raznolikosti in in pa tudi o grožni Brexita eh, za državljane Severne Irske in pa za evropske državljane, ki živijo v Združenem kraljestvu. Mm, torej, zaradi omejitve pri eh, znakih in besedah eh, nisem mogla vključiti vsega, ampak upam, da bomo lahko določene vidike prek predlogov spremem še razširili poslance spodbujam, naj to upoštevajo, naj eh, podajo predloge sprememb in vključijo vse relevantne teme, tako da bomo dobro zaščitili državljanske pravice evropskih državljanov. Državljani morajo biti v središču našega evropskega projekta. Do srede 14. novembra morate vložiti predloge sprememb. Eh, želimo se držati roka, ki bo decembra, torej glasovanje v odboru decembra in potem na plenarnem zasedanju januarja. Roki so mogoče malo tesni, ampak potrudili se bomo skupaj s sekretarjatom, da eh, se bomo res držali teh rokov. Mm, en eh, sestanek je bil odpovedan, zato je tudi prišlo do teh zamud. Hvala. And, um... Hvala, Martina. Nekateri poročevalci v senci so prisotni in jim bom zdaj dal besedo. Gospod Vistisen, želite besedo? Z naše eh, perspektive eh, je jasno, da je za nas državljanstvo Evropske unije samo dodatno k državljanstvu Eh, eh, k državljanstvu držav članic. Mm, torej, eh, najpomembnejše za nas je državljanstvo držav članic. Um, potem zakonodaja glede volitev je tudi v rokah držav članic in tudi glede evropskih volitev bi moralo biti tako, zato bomo vložili predloge sprememb v zvezi s tem. Mislim pa, da pri kompromisu v zvezi s tem dosjem ne bomo sodelovali. Hvala. No, to je bilo pa zelo direktno. Želi besedo še kdo? Does the commission want to know? Želi komisija besedo? Kakšen uravnotežen komentar eh, bi bil tukaj na mestu? Thank you, Mr. Chair. I will be very short. Uh, thank you. Hvala. Um, Hvala, da uh, sem dobila besedo. Zelo kratka bom. Rada bi vas samo spomnila uh, eh, v tem kontekstu, da je komisija med tem mandatom izdala poročilo o državljanstvu in pa o napredku glede pravic državljanov Evropske unije. Eh, torej, komisija je pripravila ti dve poročili, pa še nekaj pobud uh, smo tekom tega mandata sprejeli za to, da bi naredili napredek pri pravicah državljanstva EU, predvsem pri volilnih pravicah komisija je tukaj predstavila septembra svežen, zato da se zagotovijo um, um, svobodne in poštene volitve v EU. Naj izpostavim samo pravice ljudi, ki pripadajo manjšinam. To je ena od eh, temeljnih vrednot in pravic eh, Evropske unije, ki je zapisana tudi v listini. Eh, torej, komisija se zelo zauzema tudi za pravice manjšin. Ne bom šla tukaj v podrobnosti, ampak lahko pa odgovorim na kakšno vprašanje. Potem pri volilnih pravicah imamo eh, sodno prakso sodišča in pa pravila držav članic. Tukaj obstajajo pravila glede volilnega telesa, to je v pristojnosti držav članic, seveda v skladu z evropsko zakonodajo in pa listino o temeljnih pravicah. Potem volitve nadaljavo. To je bil del eh, predloga parlamenta glede spremembe volilne zakonodaje. Ampak ta točka eh, potem ni bila ohranjena kot pravna obveza. Ehm, s tem bom zaključila, eh, lahko pa odgovori na kakršnokoli vprašanje. No, vsi vprašanje omenjate eh, te omejitve pri mnenjih, ampak moramo pa jasno povedati, eh, kaj so politične eh, pravice in pa kaj pomeni državljanstvo EU. Želiš zaključiti, Martina? No, mislim, da se bodo vsi kolegi strinjali, da vzpon desnice in pa Brexit v Evropi predstavljata grožno državljanstvu. In zato mnenje in celotni dosije ima velik pomen. Ehm, in ta eh, pomen presega tisto, kar eh, je mogoče eh, veljalo v preteklosti. Zato želim, da bi sodelovalo čim več ljudi pri tem poročilu. Res je volilno pravo v pristojnosti držav članic, ampak imamo 22 eh, držav članic, ki eh, ne jemljajo te pravice svojim državljanom, torej pravice do volitev nekaj držav, pa eh, omejuje to pravico eh, ljudem, ki živijo na njihovem ozemlju in mislim, da moramo to priznati. Mm, zdaj smo izpostavljeni grožnji skrajne desnice in zato mislim, da je ta dosje v tem trenutku še posebej pomemben. Hvala. Hvala, Martina. Cecil je prišla, ona je poročevalka v senci pri tem dosjeju. Želite spregovoriti, Cecil, v zvezi eh, s to točko? Martina, eh, je to v redu, malo smo spremenili vrstni red, ampak imamo še dovolj časa, tako da uh, se si lahko spregovori o mnenju o državljanstvu EU. To je mnenje gospe Anderson, vi pa ste poročevalka v senci um, za skupino SND. Grazie. Hvala, Klod. Hvala, kolegice Anderson, za to mnenje. Evropsko državljanstvo je pravna realnost ki spodbuja evropsko identiteto. Tu vključujemo evropske državljane v proces integracije. In spoštujem to, kar je predlagala poročevalka v zvezi z dve e, e, evropske pogodbe in 20 in 22 listine o temeljnih pravicah. V direktivi Evropske unije tujci, ki imajo dovoljenje za dolgotrajno bivanje, so um, v enakem položaju kot državljani. Torej, Evropa mora ščititi manjšine. Vsi državljani EU imajo pravico uh, glasovanja pri volitvah in države, ki tega ne spoštujejo, uh, te države je treba ka kaznovati. Eh, raznolikost je eh, bogatstvo Evropske unije, to je načelo, ki ga je treba zagotoviti ne samo na volitvah, temveč tudi z vključujočimi politikami. In zato sem eh, dodala sklic na direktivo, ki enači prebivalce z dovoljenjem za dolgotrajno bivanje z državljani. Evropska unija se mora zoprstaviti vsaki jezikovni diskriminaciji. Obstajajo pa še druge oblike diskriminacije, proti katerim se moramo boriti ravno tako eh, vehementno. Eh, in zato mm, eh, si moramo prizadevati za pravice za vse, vključujočo državljanstvo, ki vključuje vse državljane. Tako kot sem povedala prej, da gre tudi za osebe z dovoljenjem za dolgotrajno prebivanje v EU in tudi ti eh, so del tega in sicer v skladu s drugim členom pogodbe o Evropski uniji. Hvala, Cecil. <laughs> Eh, Jean je tudi prišla, ki je tudi poročevalka v senci. Eh, zdaj počasi ljudje prihajajo se želiš oglasiti kot poročevalka v senci zelenih. Hvala, se upravičujem, da sem zamudila na sestanek. Seveda mi pozdravljamo to mnenje Martine Anderson. Strinjam se tudi s tem, z večino tega, kar je povedala Cecil Kienge o tem, kako To velja tudi za ljudi z um, dovoljenjem za dolgotrajno prebivanje. Nekaj točk je takih, da bi jih mi radi še dodali. Ena od teh je naslednja. Evropska unija mora nehati posvečati pozornost. Uh, uh, tem, kako je z otroki, katerih starši izvajajo svoje državljanske pravice. E, nekateri imajo težave pri e, volilni pravici, nekatere države celo omejujejo volilno pravico. E, za ljudi, ki živijo izven svoje, oziroma za otroke ljudi, ki živijo izven svoje, ki so zapustili svojo državo in se preselili drugam. Potem eh, pravica do družinskega življenja eh, evropskih državljanov, ki so poročeni ali pa ki so v um, resnem razmerju z um, prebivalcem, ki ni državljan Evropske unije. Uh, tudi oni imajo težave pri izvajanju svojih pravic, ko potujejo po Evropski uniji. No, mislim, da je takih primerov kar precej. Mi bi radi upozorili na te težave eh, in upozorili države, da morajo biti proporcionalne pri svojih odločitvah, ko gre za um, um, izgon ljudi. Um, brez državljanstva. Eh, Naprimer, brezdomce tudi preganjajo eh, in mislim, da je sodišče Evropske unije ravno kar podalo sodbo eh, v nekem relevantnem primeru, nekem primeru povezanem s tem. Hvala. Mislim, da so to bili pomembni prispevki, zato ker je Martina tudi omenjala takšne kontekste. Mm, nikoli ne. Eh, delo pri tem mnenju ni bilo tako zahtevno kot v tem trenutku. Eh, verjetno boste še nadaljevali eh, z razpravami. In Ana Gomeš še dobi besedo za zaključek. How, uh... Želim vprašati komisijo, kako upošteva to, um, kar uh, se nanaša na zlate vizume in zlorabo evropskega državljanstva za namene, kot so pranje denarja ali tudi druge eh, finančne namene, ki so bodi si legalni, bodi si nelegalni. Včeraj je v Monako so zaprli Dimitrija Ribolovljeva, ruskega državljana, ki je ki je dobil 2012 ciprsko državljanstvo, njegova žena in uh, eh, hčirka sta dobili med tem maltiško državljanstvo. Tu je uh, oseba z veliko denarja, ki je lastnik uh, nogometnega kluba, ki lahko Eh, podpira tudi eh, naprimer kampanje za Brexit in tako naprej in lahko s tem tudi um, vpliva na evropske bolitve. Torej, kaj, kako želi ravnati komisija eh, v primeru takih groženj? To je bil zdaj tudi zelo kreativen prispevek. zlati vizumi in But I don't know whether to... Oh, look, the commission wants... Thing. Ne vem, mogoče komisija želi odgovoriti. No, odgovor v zvezi s temi zlatimi vizumi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 na vse podrobnosti. Komisija je predstavila naprimer poročilo o državljanstvu in je tudi prevzela obveznost, da bo ohranila bistvo državljanstva in bistvene vrednote in da bo pripravila eh, poročilo o tem in sicer nacionalne scheme, ki zagotavljajo državljanstvo investitorjem, potem ukrepanje komisije na tem področju, nacionalna zakonodaja in smernice drž za države članice. Um, torej, eh, namen komisije je, da bi pripravili to poročilo čim prej. Hvala, eh, da ste opozorili tudi na to točko in tudi odgovor je bil jasen. Torej, 14. november je rok za vložitev predlogov sprememb in vemo, da eh, um, tudi opuštevajoč kontekst, si pričakujemo seveda zelo zanimivo in bogato mnenje. Hvala vsem, ki so prispevali k razpravi. In, um, torej, mislim, da smo v eh, predvidenem času, gospod eh, ki je naslednji poročevalec, je tu gospod Ungorejano in sicer naslednja točka um, sporazuma med Evropsko unijo in um, Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike navadnih potnih listov. Gospod Ungarjanu je poročevalec za oba dosjeja. Um, Torej gre za sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročne bivanje za imetnike navadnih potnih listov in potem tudi sporazum med EU in Brazilijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih, službenih ali uradnih potnih listov. Uredba 6.1.0. Um, um, E, uvaja horizontalne spremembe v e, zakonodajo v zvezi z, vizum, z vizumom. In sicer kratkoročno bivanje e, traja 90 dni v okviru 180-dnevnega obdobja. Pomembno je, da oba sporazuma med EU in Brazilo, Brazilijo um, upoštevajo nov, to novo definicijo um, nova opredelitev kratkoročnega bivanja. To je komisija sprejela julija 2014 in sicer tudi priporočilo za sklep sveta za uh, začetek pogajanj za odpravo vizumske obveznosti med EU in Brazilijo v teh primerjih. Svet je to sprejel oktober 2014, ta sklep. Eh, po eh, tem, tej odobritvi je komisija začela pogajanja, da, spremim, da spremeni sporazum o odpravi vizumske obveznosti. Ti, eh, ta pogajanja so se uspešno končala oktobra 2014. E, svet bo sprijel ta akt samo, če bo e, parlament dal soglasje k temu. Kot poročevalec seveda predlagam soglasje k temu pravnemu aktu. Predstavitev osnutka poročila v odboru bo 3. E, decembra, rok za vložitev predlogov sprememb je 6. decembra. In poročilo, o poročilu bo odbor glasoval 10. januarja. To je vse. O tem, ja, to je bilo zelo obsižno, celovito. Ali ima kdo še kakšno pripombo v zvezi s tem, komisija, prosim? Hvala lepa. Pravzaprav nimam eh, kaj dosti dodati, želim samo spomniti, da gre za dve odpravi vizumske obveznosti z Brazilijo in sicer ena za imetnike navadnih potnih listov in druga za imetnike diplomatskih službenih in uradnih potnih listov in zato sta pred nami os dva osnutka sporazumov, sporazuma. In sicer gre za spremembo definicije kratkoročnega bivanja od treh In sicer eh, to prilagajamo šengenskemu zakoniku 90 dni v obdobju 180 dni. Eh, ta dva sporazuma z Brazilijo um, sta enaka kot šest drugih sporazumov, uh, ki jih je parlament uh, spremenil pred kratkim in sicer z Antiguo Barbudo, Barbidosom, Bahamasom, St. Kitts in Nevis, Sejšili in Mauricijem. In Evropski parlament je dal soglasje tem šestim sporazumom in sicer pred kratkim 23. oktobra brazilski sporazum pa sledi enakemu pristopu, vendar je trajalo malo dlje, da smo to predložili Evropskemu parlamentu zaradi zamud na brazilski strani. Želim tudi povdariti, da eh, ti spremenjeni sporazumi eh, bodo začeli, velja, začeti veljati, še, bodo začeli veljati, ko bo Evropski parlament dal soglasje in ko bo tudi Brazilija to eh, jih podpisala in ratificirala. Kristin, ali si želela povedati kaj v zvezi s tem? Hvala, gospod predsedujoči, ne morem povedati kaj dosti, kaj ti gre za tehnične sporazume. Želim samo čestitati, da je um, parlament to dobil priden, eh, ti dokumenti začnejo veljati, to bi moralo biti sistematsko tako, vendar um, ni vedno tako in to želim pozdraviti, da se je v tem primeru tako zgodilo. Hvala, Kristin. Eh, bila si poročevalka za ostale dosjeje. In Ana? No, nimam. Uh, nič proti temu sporazumu. Mislim, da je čas, da eh, se olajšajo potovanja Brazilcem v Evropo in moja država eh, bo eh, pozdravila njihov prihod. Kaj ti v državi se obitajo z novim predsednikom težki politični pogoji? Ampak moje vprašanje se nanaša na komisijo v zvezi z drugimi sporazumi ki jih je potrdil parlament, ampak en teden potem, ko eh, so eh, nekatere od teh držav bile sprejete na črni seznam OECD-ja o sumljivih državah, o bomljivih državah, eh, predvsem kar zadeva pranje denarja. Ali um, komisija uh, to upošteva, preden um, dobi parlament ti dosjeje v roke in uh, odloča o tem, če ne bi parlamentu moral storiti. Hvala. Ungun, gospod Ogunuaro. Ungurjanu, ali želite še kaj povedati? Ne. Se pravi, da lahko končamo to točko. Hvala gospodu Ungurjanu in tudi drugim kolegom za komentarje v zvezi s tem poročilom. Hvala tudi za delo. In sedaj lahko nadaljujemo eh, z naslednjim poročilom sedem, ker je gospod Činiči tu in sicer je to predstavitev osnutka poročila za spremembo 18. Eh, člena uredbe 516-2014 o skladu za azil, migracijo in integracijo. In sicer naj bi države članice imele um, možnost, da prevzete obveznosti prerasporedijo, torej denar, ki ni bil uporabljen. Države članice lahko prenesejo določene zneske znotraj nacionalnih programov in sicer z revizijo teh nacionalnih programov. Koordinatorji eh, so se dogovorili, da bodo ta eh, osnotek obravnavali v angliščini, tako da ga bo možno sprejeti še do konca tega leta. Sedaj bom dal besedo gospod Čeniči, ki eh, nadomešča poročevalko in ki bo predstavila glavne elemente osnotka tega poročila. Hvala za to. Beseda je vaša hvala. Klot, kolegice in kolegi, tako kot je povedal Klot, eh, govorim tu v imenu Mirjam Dali, ki je poročevalka za znesek, eh, ko gre za um, um, denar, ki je bil namenjen Italiji in Grčiji za področje tega azila. Eh, gospe Dali je žal, da danes ne more biti tu, um, vendar je žal že prej prevzela druge obveznosti in zato eh, ne more sodelovati. Ta uredba spreminja sklad za azil migracija, predvsem 18. člen tega, te uredbe. Gospa Mirjam Dali pravi, da zaradi migracijske krize v letu 2015 je um, bilo uporabljeno 800, predvidenih 843 milijonov za Grčijo in Italijo za pomoč pri migraciji. In sicer gre za premestitev sirskih beguncev od 843 milijonov, ki so jih predvideli 2017, so v nacionalnih programih v okviru AMIFA ostali več, je ostalo več kot 500 milijonov evrov. In sicer po pravilih bi morali. Um, ti eh, morala ta sredstva porabiti do konca 2018. Potem eh, tega financiranja ne bo več za države članice v okviru nacionalnih programov AMIFA. Eh, da pa ta neuporabljen denar, da bi bil uporabljen za cilje AMIFA, je komisija predstavila nekaj tehničnih sprememb 18. člena te uredbe v eh, osnutku poročila pravi gospod Dali, da bi eh, vse 20 odstotkov predvideli za prosilce za humanitarno zaščito in mednarodno zaščito. Mnenja je, da države članice, ki želijo še naprej premeščati osebe, eh, eh, torej ki. Eh, dobijo humanitarno pomoč, da naj bi to, to jim bilo omogočeno tudi še vnaprej. Um, za države članice um, je um, bilo um, dogovorjeno, da bi 160 tisoč oseb eh, premestili, premestili iz uh, Eh, Grčije in Italije, vendar jih je bilo premeščenih šele 37 tisoč in smo še daleč od dogovorjene številke. Eh, tiste države, ki želijo investirati več v preselitev ali premestitev, eh, teh držav naj ne bi kaznovali. Razen tega je porečeval ka mnenja, da je treba dati prednost ukripom, um, uh,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 da bi zagotovili določene odstotke oziroma vsaj 20 odstotkov tega zneska naj bi namenili okrepitvi in razvoju evropskega, eh, skupnega evropskega azilnega sistema in 20 odstotkov za eh, regularne migracije in za učinkovito vključevanje državljanov tretjih držav. Zadnja točka eh, želi gospodari povdariti, da mm, tudi če je treba ta denar uporabiti, je na eh, prvotni namen premestitve, torej ne smemo pozabiti na prvotni namen premestitve, torej države članice, ki so spoštovali te kvote, torej teh držav ne smemo kaznovati. Ehm, zato, ker drugi tega niso storili. Gospa Dali želi še naprej tesno sodelovati s poročevalci v Senci, da bi do konca tega leta sprejeli to poročilo, da se lahko zagotovi um, porazdelitev sredstev za cilje, s katerimi se vsi strinjamo. Hvala za to, da nam domiščate gospod Dali pri tem pomembnem dosjeju. Poročevalci v Sinci. Kdo želi besedo? Kristin, ali želim govoriti v imenu gospe Bjori. Ja, v redu, prosim. Uh, opravičujem kolegico Marin Björn, ona mi je posredovala besedilo njenega prispevka. Uh, želi se zahvaliti poročevalki Mirjam Dali za to poročilo, ki je bilo uh, posredovano, eh, poznamo izzive v, eh, v okviru tega postopka in poročevalka bo. Predlagali bomo tudi predloge sprememb. Eh, ne gre samo za tehnična vprašanja, temveč eh, treba se vprašati, zakaj eh, več kot 500 milijonov je ostalo neuporabljenih za premestitev beguncev iz Grčije in iz Italije. In treba je zagotoviti prerasporeditev teh sredstev, vendar žal eh, se je zgodilo, da nismo uporabili denare za privaten namen. Eh, torej, tudi tisti, ki so prišli po 20. marcu 2016 eh, tudi za ti, v Grčijo, tudi za ti naj bi bilo dovoljeno uporabiti ta denar. Bistven element je tudi, da se vključi še druga skupina oseb eh, med upravičence, čeprav je komisija to zelo um, pozno eh, pravzaprav šele upoštevala in sicer so to prosilci za mednarodno zaščito. Um, um, če bi ravnali drugače, ne bi um, prišlo do te hude krize, kajti dve skupini sta bili izključeni in sicer um, um, prebivalci oziroma državljani Afganistana in iz Irana. Um, um, treba je upoštevati, da, je tudi, da so bile številni mladoletni med njimi, ki so remljive skupine. Um, moramo zagotoviti nadaljevanje ko, um, mehanizma eh, premestitve in treba je zagotoviti to pravico tudi prosilcem za mednarodno zaščito. Treba je zagotoviti, da bo ta denar, um, da bodo lahko uporabile samo tiste države, ki sodelujo tudi v primeru, v, v, v postopku eh, premestitve in sicer ne samo za Italijo in Grčijo, temveč tudi za Španijo in Malto. Um, vendar ne smemo uporabiti tega denarja za represivne ukrepe, kot, so, kot je nasilno vračanje. Hvala, Kristin. Ali želi tudi komisija kaj povedati o tem? No, malo sem pritekl v dvorano, zato um, um, moram priti šele malo k sebi. Uh, hvala za osnutek tega poročila. Eh, komisija to pozdravlja. Želim samo na kratko uh, Eh, povedati, eh, kakšen je zakonodajni okvir za premestitev. Torej, sklep o premestitvah se končuje, nimamo več okvira za obvezno premeščanje. Obenem pa eh, se razpravlja o dublinski reformi in to je povezano s transferji in premestitvami, ampak to še ni bilo dogovorjeno. Zato ni zakonodajnega okvira za obvezno premeščanje na splošno. In ta predlog komisije omogoča nekaj, kar je zelo koristno in sicer, da se nadaljuje eh, podpora za eh, prostovoljno premeščanje. In zato je jasno, da gre za spodbujanje več solidarnosti v tem predlogu. Vemo tudi, da ker ni zakonodajnega okvira za premestitve. Te številke tudi ne bodo zelo visoke, temveč bodo zelo omejene, verjetno. In zato vemo, da bo tudi zelo pomembno, da se eh, omogoči fleksibilna uporaba teh sredstev, da se jih lahko upomeni za druge namene in sicer tam, kjer so potrebe bistvene kot je azil um, in integracija. E, vse investicije v azil in integracijo so tudi prizadevanje za solidarnost. AMIF je tisti instrument, ki izraža solidarnost um, za prosilce za azil in uh, prosilce za mednarodno zaščito. Uh, Eh, torej investicije v AMIF so investicije v solidarnost. In če si ogledam predloge sprememb na osnutek poročila, komisija seveda pozdravlja možnost, da se letno parlamentu poročil, eh, poroča o uporabi teh sredstev. To je dobrodošel predlog v tem eh, poročilu. Komisija tudi pozdravlja druge dodatke v eh, uvodnih izjavah, ki pojasnjujejo besedilo, eh, torej osemtedensko obdobje pregleda strani nacionalnih parlamentov. Komisija pa ne more pozdraviti in podpreti predloga za eh, minimalni odstotek za premestitve, kajti to bi lahko razumeli kot da AMIF um, nadomešča to, o čemer se pogajamo v okviru dublinske reforme. In to bi bil um, ekvivalent za to, da se um, um, nameni obvezna kvota za relokacije, za premestitve, ampak uh, vemo, da um, se o tem ne bodo dogovorili. Um, um, tako kažejo pogajanja o Dublin, dublinski reformi. Torej, če želimo, da bo ta predlog uh, možno potem tudi izvajati, moramo zagotoviti, da ti odstotki niso tako strogi, ne bodo tako strogi. In komisija vabi za to odbor, da se zagotovi, da bo ta predlog eh, spremljiv, da ga bo možno sprejeti do konca, do konca leta in eh, minimalni odstotki za premestitev bi bili zelo kontraproduktivni. Um, Hvala. Če imate še kakšno dodatno vprašanje, bom seveda rad eh, odgovoril na vaše vprašanje. No, jaz bi imel eh, nekaj vprašanj, ampak gospa Čeniči, ali želite tudi vi kaj vprašati, ali pa eh, bomo to prepustili gospodali, ko se bo vrnila um, treba se odzvati na to, kar je povedal predstavnik komisije. Hvala. Torej, to ni tehnični dosje, je pa zelo kompleksen dosje in prav bi bilo, če bi um, Mirjam Dali se odzvala na to, na današnje prispevke in ona um, bo to gotovo tudi storila pri nadaljevanju svojega dela.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 Ali eh, ti želiš odgovoriti na to? Ja, samo ena majhna precizacija. Ne razumem um, stališča komisije, če sem prav uh, razumela, ampak eh, mogoče sem tudi narobe razumela. Torej, predlog spremembe ne zahteva kvot, to je rdeča krpa um, in. Uh, Eh, in mislim, da poročevalka in poročevalci v senci si prizadevajo za rešitve in ne za neke rdeče linije. In sicer eh, gre za rezervni sklad, kako ga je možno uporabiti in da bi eh, to na prostovoljni ravni lahko uporabili tudi v ta namen, tako kot to poteka že danes. In glede na sedanja migracijska gibanja, um, vemo, da niso več eh, Grčija in Italija prvi državi prihoda, eh, temveč da se je to preusmerilo v Španijo. Eh, torej ne gre za kvote. In to, kar je odgovorila komisija, se v bistvu ni bil odziv na to, kar piše v predlogih spremim. Katerina, do you come in now then, please? Zato. Ja. Yeah tudi jaz sem malo zmedena. Um, ja, Mirjam Dadi bo eh, to še pojasnila, tako kot je bilo rečeno. To, kar je povedala komisija, ne uh, eh, ustriza potrebam tega sklada in um, torej, um, uporabi sredstev, spremenjanje uporabi sredstev iz tega sklada. Torej, za poročevalko. Torej, eh, premestitve eh, so zelo pomembne, to je prav gotovo res. in to se mora zrcaliti tudi v predlogih sprememb. Um, Seveda, Katrin, ti si v težki poziciji, ker um, nadomeščaš sporočevalko, ampak to je treba zelo jasno sporočiti. In prepričan sem, da se bo um, mm, zauzela za ustrezno rešitev. Hvala med Kristin in Katrin. In predlog za eh, oziroma rok za predložitev eh, predlogu spremembe 12. november, hvala lepa. Um, in um, dobro je bilo, da, eh, da smo imeli danes to razpravo, tudi če uh, poročevalc ni bilo. Um, Um, no, skoraj smo skozi dnevnim redom, to skoraj. Ker za zadnjo točko gospoda Terija Kabrasa še ni v dvorani, ampak očitno prihaja. Kolegice in kolegi, zadnja točka. gospod Erik Abras je na poti. Prekinili bomo za 20 minut. Tod, točno za 20 minut prekinjamo sejo in nadaljujemo ob, ob 10.30. Ob 10.30 bomo nadaljevali s 8. točko. In to je potem tudi že zadnja točka. Hvala za potrpljenje.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 Hvala kolegice in kolegi, hvala uh, Terry Cabrasu, da je prišel pred časom. 10.40 eh, je predviden, ob 10.30 je bila predvidena obravnava te točke, ampak danes smo razmeroma hitri in hvala, da ste prišli prej in hvala tudi kolegom, ki so ostali v dvorani smo pri zadnji točki eh, današnjega dnevnega reda, pri osmi točki in slišali bomo um, osnutek mnenja Terika Brasa. Um, Odbor Libe je tu pridružen odbor in sicer gre za zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. In to je seveda eh, pogoj za učinkovito zaščito uporabe sredstev Evropske unije. Vemo, da smo bili priča um, izzivom v preteklosti v zvezi s pravno državo in spodbujanjem evropskih vrednot. In zato bo to uh, spet eh, zelo zanimivo mnenje, o katerem bomo danes dopoldan razpravljali. Gospod Terry Cabras, ali uh, ste si že opomogli um, in ali lahko začnete in predstavite to poročilo. Hvala za vaše razumivanje, hvala tudi kolegicam in kolegom. Torej to orodje, ki ga imamo v rokah, je m, mm, novost v, m, na področju uporabe sredstev v Evropski uniji. In to bi lahko uporabili nasplošno pri proračunu EU in tudi eh, za obdobje 2021-2027 za večletni finančni okvir. Zato pozdravljam predlog komisije, da ko je pravna država uh, v nevarnosti, da ščiti interese in vrednosti Evropske unije. Moramo pa zagotoviti, da možne sankcije, kazni ne škodujo neposredno državljanom. Želim se zahvaliti eh, poročevalcem eh, vodilnih odborov eh, Bač in Kunt, da um, so eh, se strinjali s tem, da podaljšamo rok za vložitev predlogov sprememb, kajti eh, to je nekaj novega, tako po vsebini, kot tudi po postopku in zahteva malo več časa. Kar zadeva vsebino mojega predloga, predvsem eh, pri členih 2 in 3, kjer ima Libe deljeno uh, pristojnost. Prvič, želimo, da namesto, da govorimo o pravni državi, predlagamo eh, vre, vrednote unije. Eh, ki so zapisane v drugem členu. Drugič, eh, pri opredelitvi splošnih pomankljivosti v zvezi z vrednotami EU je naš pristop naslednji. Vsaka situacija, kjer imamo opraviti sistemsko nevarnostjo za vrednote EU ali če so vrednote EU posredno ali neposredno spodkopljene, pa na, na sistemski način, z določeno prakso, z določenimi dejanji ali eh, opustitvami strani javnih organov ali zaradi eh, določenih razširjenih praks, ukrepov, opustitev strani javnih organov in da to eh, spodkopava eno ali več komponent pravne države in vrednot Evropske unije. Torej, to predlagamo kot da razložimo, zakaj gre pri splošnih pomankljivostih. Kaj ti tu bi morali biti bolj konkretni in pri členu 3. To je že zadnja pripomba. Tu um, želimo um, izpostaviti tri, tri situacije, kjer je treba sprejeti ukrepe. In sicer um, komisija aktivira zakonodajni okvir. Um, ena tretjina držav članic, Evropski parlament ali Evropski komisija, komisija svetu predloži eh, utemeljeno mnenje v skladu s členom 7.1, ker obstaja resna nevarnost eh, kršitve strani države članice in sicer kršitev. Kr, eh, um, vrednot iz drugega člena. Ena tretjina držav članic ali komisija predloži utemeljeno mnenje Evropskemu svetu v skladu s členom 7.2 pogodbe, ker obstaja resna in trajna kršitev strani držav članic um, in sicer vrednot po drugem členu prejšnji predlog je govoril o resni kršitvi, sedaj pa govorimo o resni in trajni kršitvi. Torej, tu gre bolj za sistematsko kršitev in na koncu predlagamo, da pri oceni splošnih pomankljivosti glede vrednot in unije, da naj bi komisiji pripomagal, Eh, tudi reprezentativna skupina strokovnjakov za demokracijo, eh, pravno državo in človekove pravice. In upam, da nam bodo tudi kolegi še pomagali izboljšati to zelo pomembno besedilo. Hvala lepa. Hvala, gospod Erik Kabras. Res je to zelo pomembna tema. mnenje o nečem, kar je zelo pomembno. več bo tudi še sestankov poročevalcev v senci. poročevalec v senci iz ELS ni tu in bom pa prebral pozneje ampak eh, najprej dobijo besedo druge sesile za SND. Hvala, Klod. Hvala poročevalcu za ta osnotek mnenja. Um, odbor za proračun in proračunski nadzor sta pristojna odbora. Imeli smo že prvo izmenjavo mnen s poročevalcem in naša skupina se strinja s pominom vrednot, ki so temelj Evropske unije. Uh, Eh, spoštovanje teh vrednot eh, mora biti zagotovljeno v vseh politikah Evropske unije, vključno s proračunom Evropske unije. In v tem okviru je spoštovanje temeljnih pravic eh, zahteva za um, ustrezno um, finančno poslobodjenje. Predlog poročevalca je zelo pogumen in vsebuje eh, opredelitev pravne države in tudi vrednot, vključno z dostojanstvom, dostojanstvom tudi manjšin, z demokracijo državo, eh, pravno državo. In Tu gre za različne situacije, kjer lahko obstajajo tveganja. Postopek, ki jo predvideva poročevalec za oceno um, splošnih pomankljivosti, se mi zdi zanimiv in tudi, da se vzpostavi nek eh, panel, neka strokovna skupina, ki bi pomagala pri oceni tega. Eh, te spodbude poročevalca so zelo zanimive. V imenu moje skupine SND bom predlagala predloge sprememb, ki bodo še okrepili to stališče, ki ga zastopa poročevalec. Hvala. Hvala lepa, Cecil, za EKR, gospod Jurek. Hvala lepa. V skladu z načelom pravne države se ne smi očitati kršitev osebi ali državi, če taka kršitev ni bila ugotovljena v zakonskem postopku. V civiliziranem svetu obtožba ne pomeni ugotovitev krivda in dokler ni bila ugotovljena krivda, velja um, domniva nedožnosti. Um, demokracija mora uh, ščititi pluralnost mnen uh, eh, in se mora usmiriti proti usiljevanju mnen. In tu um, vrednote Evropske unije po drugem členu pogodbe so skupne vrednote. <clears throat> Citiram drugi člen. In sicer so skupne državam članicam Evropski parlament ali poseben organ ne more opredeliti teh vrednot, določiti teh vrednot. Ni slučaj, da danes eh, govorimo o osnutku eh, proračunskih kazni za politično kritizirane države in sicer en dan potem, ko je eh, gospod Verhofstadt v Bruslju začel s kampanjo proti Mačarski, ki žali milijone Mačarov, ki so volili sedanjo vlado in odkuder eh, prihaja tudi denar za evropski proračun in sicer s, s tem žalimo tudi. Um, oziroma kršimo načela, na katerih temelji Evropska unija, takšni politiki kot gospod Verhofstadt. Treba jih je stalno opozarjati na to, da Evropska unija ni njihova lastnina. Evropska unija je last eh, držav članic, ni pa eh, to eh, v njegovi lasti ali v lasti katere od ideologij. Takšna ravnanja, kot je njegovo, utemeljijo, utemeljujo to, kar pravi eh, Viktor Orban eh, o času neliberalne demokracije. Um, da bi izključili države iz proračuna, kaže na te postliberalne težnje. Vsi se spomnimo tega, kar je povedala Sophie Infeld v zvezi z Mačarsko. Barozovi komisije očitala, da je preveč legalistična in eh, Izrazila je tudi upanje, da bo sedanja komisija bolj pogumna in manj legalistična. To, o čem razpravljamo danes, pa je taka hrabra ideja, ki spet temelji na legalističnih idejah. Evropska unija naj bi eh, zavrnila takšne ideje eh, v zvezi s proračunom in eh, s kaznimi v zvezi s proračunom. Za GUE je poročevalka v senci. Gospa Spinelli, hvala, gospod predsedujoči, hvala poročevalcu Terika Brasu za opravljeno delo in predstavitev. To mnenje je zelo zanimivo. Eh, najprej želim na kratko um, povedati nekaj o prvotnem predlog, predlogu komisije. Spoštovanje pravne države zahteva nadzorne mehanizme in tudi um, eventualne kazni in sicer v skladu s načelom neodvisnosti, objektivnosti, uh, nekaznivosti in sicer, da bi lahko bili bolj učinkoviti in da se nam ne, ne more očitati politizacija ali pristranskost. Predlog uredbe pa je lahko tudi antitiza tega in strinjam se eh, tudi s kritiko računskega sodišča v zvezi s tem. In sicer absolutna um, um, torej da ima eh, komisija eh, absolutno diskrecijsko pravico glede teh eh, splošnih pomankljivosti in to se navezuje tudi na celoten postopek, pri čemer je parlament samo pasivni opazovalec, potem ne nejasnost glede kriterijev za kvalitativno oceno in skoraj popolna odsotnost eh, instrumentov ocene eh, posledic eh, ukrepov za prejemnike sredstev, za državljane ali organizacije civilnega življenja, za civilne, civilne družbe. Računsko sodišče je opozorilo na to, um, premalo je bilo usklajevan z um, nosilci interesov in mislim, da bi bilo treba um, predvideti tudi alternative in zato se um, je dobro došel poskus gospoda Terry Cabrasa, da spremeni um, ta pristop komisije in da se zagotovi večja nepristranskost in nepolitizacija. V tej prvi fazi želim izraziti določeno um, zmedo, um, predvsem um, um, glede glavne točke tega mnenja. Um, in sicer, ko gre za menjavo eh, koncepta pravne države z bolj abstraktnim pojmom vrednot unije, tudi če eh, se tu sklicujemo na drugi člen pogodbe Evropske unije. Pravna država, temeljne pravice imajo zelo jasen pomen in dobro opredeljen eh, pomen tako na evropski kot tudi na mednarodni ravni. Naprimer, um, ehm, um, ehm, beniška komisija je um, pripravila seznam, kako se ocenjuje delovanje pravne države. In vrednote unije niso tako jasno opredeljene. In če um, eh, dr, pravno državo in temeljne pravice torej to mm, vpliva tudi na eh, pravno izvršljivost teh eh, pravic, medtem ko je zelo nejasno in negotovo, da bi vrednote bilo možno tudi pravno izvrševati. To verjetno ne more biti pravna podlaga za izvajanje določenih ukrepov. Eh, hvala to je bilo vse. Zelo zanimivo, hvala. Barbara, ja, mislim, da smo zaključili s poročevalci v senci. Gospod Rade, vsi člani Evropske ljudske stranke so danes v Helsinkih gospod Radev mi je posredoval uh, zelo dolgo besedilo, ki naj bi ga prebral in ne želim uh, sicer brati uh, sporočil poslancev, uh, tudi če uh, ti ne morejo prisostovati naši seji, kajti potem se mi bo zgodilo, da bom moral to ponovno storiti in to bi znalo biti problematično. Torej, kaj bom storil je. Uh, Eh, da vam povem, da je eh, nekoliko negativen glede Evropske unije in poslal bom to sporočilo poročevalcu in poročevalcem v senci. Ne bom pa bral tega, eh, kar je napisal, kajti to bi trajalo približno sedem minut. Tega ne bom storil, ker bom se znašel v podobnem položaju spet drugič. Torej, to bom posredoval vsem poročevalcem v senci, tako da bodo lahko videli, kakšno stališče ima ELS. Še kdo? Ne, potem pa prehajamo v komisiji, seveda komisija. Izvolite. Najlepša hvala. Rad bi se le na kratko odzval na eh, nekaj prispevkov. In Veseli me tudi, da ste podaljšali eh, rok, eh, kajti to bo nam omogočilo, da bolje razložimo, zakaj pravzaprav sploh gre. Gre za predlog, ki temeli na finančni regulativi in to velja za vse horizontalne teme v evropskem proračunu. Rad bi spregovoril tudi o samem obsegu. Strinjamo se, da eh, je potrebno vse skupaj utemeljiti na načelu pravne države. In to je zapisano tudi v drugem členu našega predloga. Eh, gre za načelo odgovornosti, preglednosti, nearbitraže in tako naprej. Torej, imamo zelo jasna pravila čeprav to samo po sebi še ne zadostuje. Poleg tega gre za splašen pristop, ne gre za individualen primer, vendar pa lahko to vpliva na proračun Evropske unije. In eh, to je povezano tudi z načelom sorazmernosti. Vsa Določila, ki jih predlagamo, morajo biti sorazmerna glede na proračun Evropske unije. To je predpogoj za uporabo sredstev za zdravo finančno upravljanje. Ne gre za sankcije. Če bi prihajalo do sistematičnega primankljaja na nekem določenem področju, kot je navedeno v tretjem členu, potem ne bi imeli ustrezne sodne zaščite, ne bi mogli eh, povrniti evropskih sredstev in tako naprej. Na ta način ne bi imeli zagotovila, da se evropska sredstva ustrezno uporabljajo. In to je načelo našega predloga. To imamo tudi eh, že na gospodarskem področju. In uh, potem imamo tukaj tudi člen 7 pogodbe Evropske unije, ki ste ga že omenili. Torej, potrebno je izpolniti različne pogoje. Gre za različne postopke z različnimi cilji. Ne gre za načelo pravne države kot takšno, ampak gre za zaščito evropskega proračuna. Mislim, da ne gre za prekrivanje z členom 7, gre za veliko bolj osredotočen predlog. Tukaj je predlog, da bi morali uporabljati panel izvedencev ali pa da bi morali imeti eh, proces eh, za financiranje celotnega postopka. tukaj je Beneška konvencija, določene sodne odločitve in uh, potem imamo tudi možnost, da se obrnemo na izvedence, če se znajdemo v težavah v celotnem postopku. Ne želimo polarizacije celotne razprave. kontroverzen pristop, eh, ki je bil omenjen strani držav članic, pa komisiji ravno omogoča ta. Omogoča, da sprejme ustrezno odločitev. Ta predlog, eh, pa bo seveda tudi predmet obravnave Evropskega eh, sodišča eh, in seveda se bodo pojavile kontroverze. Komisija je predložila ta predlog svetu. In potem je tukaj še ocena celotnega postopka, kar je pomembno z vidika makropogojevanja. In na zadnje še k spremljanju in pa k javnim posvetom. To ni nov predlog, ki bi se pojavil kar naenkrat. O tem smo se že pogovarjali z državami članicami. In poleg tega smo upoštevali tudi mnenje parlamenta, ki je bilo jasno izraženo v eh, različnih dokumentih Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Hi. Hvala. Ravno kar ste pokazali, kako zelo pomembna tema je to. V skladu z členom 54 eh, naj bi dali prispevek nečemu, kar bo tako zelo pomembno za načelo pravne države in pa izvajanje načela pravne države. Gre eh, tudi za povdarek na izvajanju in tako naprej. Mislim, da bo odbor Libe pri tem igral pomembno vlogo, seveda pa bo to politično izjemno pomembna tema. Ne vem, koliko bo razlik, ampak predvsem je pomembno, da imamo kakovostne prispevke v skladu z členom 54. Ampak kot je komisija pravilno povedala, to ni nek, nič novega, gre pa uh, za predlog, ki bo imel velik vpliv in zato nam vsem želim veliko sreče pri razvoju tega predloga. Hvala lepa, kolege, da ste bili uh, danes uh, tukaj. Uh, hvala lepa poročevalcu in pa poročevalcem Senci, eh, kajti ta tema je bila uvrščena na vrstni eh, red šele pred kratkim. Rok za ložitev predlogu sprememb je nažalost eh, že novembra. In hvala lepa tudi za kakavostno razpravo danes. Naslednja seja bo 15. novembra in sicer ob 8.30 zjutraj. Glasovali bomo. Potem pa naslednja seja 19. novembra. Hvala lepa in prijeten vikend. Thank you. recimo iz Jemena.